Де президент? Председуючи. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist. Kolegice in kolegi, ponovno začenjamo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. Če imate kakšne pripombe na zapisnik, povejte sedaj, če ne, potem smo s tem zapisnik sprejeli. Sporočilo imam, kar zadeva sestavo odborov in delegacij. ELS mi je predlagala naslednje. Odbor za pravice žensk, gospod Filip Živen ne bo več član, ali je kdo proti temu? Če ni nihče proti, potem smo ta predlog sprejeli. Naslednja točka na dnevnem redu so razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Najprej je na vrsti Pakistan, primer umora ministra za manjšine Šaba za Batija. Avtorjem najprej resolucije dajem besedo, začela bo kolegica Jean Lambert eno minuto. Mislim, da smo vsi bili globoko prizadeti in šokirani, ko smo slišali za umor ministra Šaba Zabatija. Tudi zato, ker je nekdo, ki ga poznamo ali smo ga poznali v našem parlamentu, obiskal nas je večkrat in poleg tega je to šlo za simbolični umor. Šlo je za umor nekoga, ki je iskal možnosti sprave in sodelovanja med vsemi manjšinami v Pakistanu. Dodati je treba tudi naše izraze sožalja ne samo njegovi družini, temveč vsem družinam tistih, ki so jih eh, umorili in ubili v terorističnem napadu v Pakistanu ta teden. Ta teden smo pravzaprav doživeli dva takšna teroristična napada, v katerih je bilo več ljudi eh, ubitih in poškodovanih, kakor v bombnih napadih v Londonu. Gre torej za ustrahovanje in za kršitev demokracije v Pakistanu. Gre za spremembe eh, demografske sestave nekaterih volilnih okrožij kot rezultat ustrahovanja voljivcev in ljudi nasploh. Naša resolucija se mi zdi zato pomembna, kajti še naprej želimo podpirati delo v Pakistanu za vzajemno razumevanje in strpnost. Naj povdarim, da to potrebujemo tudi v Evropski uniji, zlasti Eh, se mi zdi, da nekatere izjave ministrov, pa tudi predsednikov vlad v Evropski uniji niso koristile tema dvema načeloma. Torej moramo spoštovati eh, te napore, tako v Pakistanu, kot tudi v Evropski uniji. Hvala. Hvala, kolegica Lambert. Sedaj pa gospa Šake. Minuto. Hvala, predsedujoči. Kljub prošnji gospoda Batija za zaščito eh, so ga vendarle pred enim mesecem uspeli ubiti. Vendar to je udarec ne samo za en, za vlado, temveč za vse pakistance, ki želijo doseči spravo. Zakaj pakistanske oblasti ministru niso, niso dale posebnega zaščitenega eh, avtomobila in možnosti, da sam izbere zaupanje vredne telesne stražarje? Mislim, da je sedaj očitno, zakaj ne. Želimo pa seveda poleg mm, njega počestiti tudi spomin na 1. marca ubitega na ima Sabiraja Džamaldinija, ministra v pakistanski vladi. Problem je nekaznovanost vseh storilcev v Pakistanu. To je treba zaustaviti in v Evropski uniji moramo spremljati dogajanja tam in podpirati inštrumente za razvoj temeljnih pravic in demokracije. Hvala, kolegica Šake. Naslednja je kolegica Geringer de Oedenberg. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih dveh mesecih je Evropski parlament sprejel tri resolucije v zvezi z, z, z svobodo izražanja verskega prepričanja v Pakistanu. V Strasburu smo sprejeli te resolucije, eno tudi v prisotnosti ministra eh, Šabaza Batija. Danes pa razpravljamo o njegovem umoru. Mislim, da je treba predvsem povdariti naslednje. Nihče se očitno ne sme v Pakistanu braniti pred in zoprstaviti fundamentalistom. Ogrožajo in grozijo ne samo tistim, ki so za. Uh, svobodo v zasebnih, temveč tudi v javnih nastopih. Naša politika glede Pakistana je neuspešna, zato mislim, da je treba organizirati eh, razpravo o okrogli mizi o stanju manjšin v Pakistanu. Mislim, da se moramo odzvati na to, preden bo prišlo še do več umorov v Islamabadu. Hvala, gospa Geringer de Oedinger. Sedaj gospa Korhola, eno minuto. Hvala, gospod predsedajoči. Šabas Bati je bil zgled eh, pogumnega človeka. Samo pol leta je deloval kot minister, pa je že uspel povečati število pripadnikov manjšin v pakistanskem eh, parlamentu za pet odstotkov. To je nekaj, na kar bi Pakistan moral biti ponosen. Odprl je celo vrsto poti za dialog, da bi um, prispeval k zmanjšanju napetosti v Pakistanu. Upam, da bo delo za demokracijo in človekove pravice v Pakistanu sedaj uh, vendarle še ostalo živo kljub eh, takšnim primerom in umorom zagovornikov človekovih pravic. Vemo, da lahko to vpliva na svetovno situacijo. Pred nekaj meseci sem eh, se pogovarjala s ministrom Batjem o grožnjah, ki jih je dobil. Vedel je, da njegovo življenje ni varno In rekel je, kljub grožnji s smrtjo bom še naprej ustrajal pri svojem delu in upamo, da bo to pozitivno vplivalo na milijone ljudi v Pakistanu. Hvala. Sedaj pa gospod Vandalen, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Situacija v Pakistanu se žal poslabšuje. Posod smo priča napadov. Eh, In eh, vlada enostavno ne ukrepa ali pa ne želi ukrepati. Tudi guvernerja Tasirja so prejšnji teden ubili in edinega uh, krščanskega člana vlade, uh, ministra Batija. V Pakistanu se zbira ogromno finančne pomoči na stotine milijonov. Eh, iz vsega sveta. Ampak kaj se dogaja? Sistem izobraževanja in vzgoje v Pakistanu se mora spremeniti, da ne bodo še mladih ščuvali enega proti drugemu v izobraževalnih ustanovah. Če varnost ne bo pod nadzorom pakistanskih oblasti, bo uh, Pakistan uh, pravzaprav propadel v močvirje islamizma in eh, terorizma. Hvala, sedaj pa dve minuti gospod Tavareš. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naše resolucije in razprave o primerih kršitev človekovih pravic tukaj v Evropskem parlamentu nimajo veliko krat kaj dosti učinka v praksi, ampak Kljub temu v državah, kot je Pakistan, lahko naredimo več stvari. Naprimer, eh, tiste, ki se zauzemajo za temeljne človekove pravice in strpnost v Pakistanu, lahko podpremo. To je sicer skromen cilj, ampak to je verjetno vseeno prvi korak, pomemben korak v tej razpravi. To je lahko sporočilo Pakistanu, da je treba v državi braniti eh, temeljne človekove svoboščine in da niso sami pri tem. Fanatiki v Pakistanu pa vendarle nastopajo včasih, kot da govorijo v imenu vseh in vsakogar. To, kar se dogaja v Pakistanu, ali če si ogledamo situacijo v državah, kot je Indonezija, je naslednje fanatiki, nestrpneži, eh, se vsi izdajajo za predstavnike celotnega eh, ljudstva. Pa kljub temu vlade v teh državah ne ukrepajo, ne branijo pravic svojih prebivalcev. To, kar mi lahko naredimo, je, izra da izrazimo svoje nezadovoljstvo, ogorčenje. Poleg tega pa moramo seveda še nekaj več narediti. Moramo zahtevati, da bodo umor ministra Batija natančno preiskali. Eh, gre za celo vrsto takšnih preiskav, ki so se sicer začele v Pakistanu v preteklosti, ampak niso ničemor pripeljale. Policijske sile so očitno prepričane, da lahko še naprej nadaljujo s temi nesprejemljivimi metodami. Tako se je zgodilo tudi pri preiskavi uh, umora nekdanje predsednice vlade Benazir Buto. Ne more vlada in ne more obla, eh, oblasti dopuščati tega, da ekstremisti delajo, kot da govorijo v imenu vseh. Hvala, kolega Tavares. Sedaj pa v imenu političnih skupin naslednji govorniki, gospod Mauro, eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Šaba za Batija so Eh, umorili zaradi mm, kršitve, kot so rekli ekstremisti, zakonov o bogokletju in zaradi njegovih stališč o teh zakonih. Vendar videti je, da ti ekstremisti pozabljajo na marsikaj. Eh, vseeno se je treba temu ministru pa tudi nekaterim drugim zahvaliti za delo, ki so ga v preteklosti opravljali. Evropske vlade in visoka predstavnica za zunanje. Eh, dejavnosti, morajo sedaj zahtevati konkretne akcije, ne toliko besed in besedičenja, temveč dejanja. V teh časih bi morala Evropska unija ali bolje rečeno tudi Evropski svet se posvetiti tem, tem vprašanjem. Mislim, da smo že zamudili primerni čas. Uh, Eh, nismo uspeli sprejeti ustreznih dokumentov, ko gre za obrambo krščanskih eh, eh, manjšin v teh državah. Tudi Evropski svet bi moral prisluhniti tem težavam in izraziti svoje stališče. Hvala sedaj pa eno minuto, gospa Steller. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi želela počestiti spomin eh, mi, ministra Batija in povdariti njegov pogum ter odločenost za delo za manjšine v Pakistanu. On je bil in ostaja zgled vsem. Vedel je, da se grožnje njegovemu življenju povečujejo in resnično izgubil je življenje. Mi v parlamentu smo izgubili svojega prijatelja. V tej resoluciji se mi zdi, da gre za celo vrsto zelo pomembnih stvari. Tukaj zahtevamo pristojne, eh, od pristojnih evropskih institucij, da povdarijo uh, eh, versko strpnost uh, v družbah. Komisija tudi mora postaviti vprašanje človekovih pravic na vse pogovore z pakistansko, ki mi oblasti. 19. točka, ki uh, poziva Islamsko republiko Pakistan, da naj uh, Eh, potrdi klauzulo o demokraciji in človekovih pravicah. In mislim, da je to najmanj, kar lahko zahtevamo, če hočemo počestiti spomin eh, ministra Batija. Hvala, gospa Stajler. Sedaj pa eno minuto, gospa Jete Meki. Gospod predsedujoči, umor gospoda Batija je drugi umor visokega uradnika v Pakistanu samo v dveh mesecih tako gospod Bati kot tudi guvernem, guverner uh, Salman Tasir sta se zauzemala za več demokracije in uh, njune morilce je treba postaviti pred uh, sodišče. Z umorom Šaba Zabatija mislim, da je prišlo še do novega preokreta, kar zadeva človekove pravice v Pakistanu. Gre za kršenje pravic manjšine v Balučistanu to manjšino še naprej preganjajo in Amnesty International uh, eh, povdarja, da je vsaj 19 eh, učiteljev, odvetnikov in zagovornikov človekovih pravic bodi si bilo umrjenih ali pa so jih pregnali. Tudi uh, novinarji, vladni uradniki in uh, učitelji so bili izpostavljeni preganjanju. Evropska unija in Evropski parlament morata poslati nujno sporočilo eh, pakistanski vladi in jo pozvati, da naredi vse, kar se da, da bo preprečila te vrste eh, dejanja. Hvala. Hvala, kolegica Jete Maki. Minuto in pol dajem besedo sedaj gospe Kiel Nilsen. Te vidimo. Ti umori so prav gotovo nedopustni. Ampak to, kar je še bolj nedopustno, je ravno ta občutek nekaznovanosti, ki prevladuje kljub temu, da je napadov vedno več. Pakistanski državljani in družine žrtev žal ne morejo čakati, da bi eh, reševal te eh, zadeve sodni sistem, ki ga teži korupcija. In institucije že dolgo časa delajo na podlagi diskriminatornih zakonih. Kazenski eh, del mora biti reformiran in mora dobiti več kredibilnosti tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Fondacija Enrišpor je izvedla uh, anketo v univerzah in ta anketa pravi, da mladi pakistanci menijo, da je kredibilnost sodnega sistema bolj uh, pomembna za preživetje države kot pa vojska ali parlamentarni sistem. Evropska unija mora torej uporabiti vse potrebne instrumente, ki jih ima na voljo, zato da okrepi sodno sodelovanje in pravosodno sodelovanje s Pakistanom. Hvala kolegica Kil Nielsen. Eno minuto sedaj gospod Tenok. Predsedujoči, eden za drugim se glasovi eh, za demokracijo in pravičnost eh, v Pakistanu sedaj izginjajo oziroma utišajo. Minister Bati je vedel, eh, kaj, kaj ga čaka, ker se je zauzemal za ustrezno zakonodajno področju bogokletja. Mm, Samirja, Salmana Tasirja pa so ubili njegovi lastni telesni težari. Torej, ti uradniki so očitno zelo lahke tarče teroristov. Zakaj gospodu Batiju niso dodelili ustreznih varnostnikov? Predsednika Darja je to treba vprašati. Upam, da nam bo odgovoril na to. Mislim, da je zaradi vse večje radikalizacije v pakistanski družbi treba na to opozoriti. Poleg tega je to katastrofa, ker je pogumen človek, ki se je zauzemal za demokracijo in človekove pravice, izgubil življenje. In mislim, da moramo poslati njegovim svojcem naše eh, izraze sožalja in spoštovanja. Hvala. Hvala, kolega Tanak. Sedaj eno minuto dajem besedo gospodu Paški. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Komisar, islamsko šerijatsko pravo obsoja vsakogar, eh, za katerega ugotovijo, da ne dela v skladu z njihovimi načeli na smrt. Vendar Borci za temeljne človekove pravice in za demokracijo v Pakistanu in drugih islamskih državah vendarle kažejo na to, da spoštujejo civilizacijske vrednote tudi drugih. Borijo se za svobodo izražanja verskega prepričanja in proti eh, fatvi, ki bi eh, jo lahko izrekli nad komarkolim, ki se bori za človekove pravice. Tudi guverner eh, Panjaba, najem Sabir Džamaldini je bil žrtev takšnih radikalnih stališč in eh, teroristov. To so vse žrtve, ki jih obžaluje pakistansko prebivalstvo, politiki, pa tam ne delajo na reformi političnega sistema. Vendar politikov v islamskih državah seveda ne smemo spodbujati, da nasprotujejo njihovim verskim eh, organizacijam. Hvala. Sedaj pa naslednji govornik, gospod Črnecki. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, Govorimo o umoru ministra danes popovdne, o umoru človeka, ki, je, ki je eh, jasno in odločno zagovarjal svoje krščanske eh, korenine in eh, katoliško vero. In umor tega ministra je dokaz za to, da oblasti in organi v Pakistanu nimajo situacije pod nadzorom. Mislim, da je to velik problem kajti pravzaprav ne poskušamo sedaj ne vlade, ne predsednika Pakistana zaradi tega ali česar drugega obsojati. Ne, ugotavljamo samo, da je treba zagotoviti varnost, česar zaenkrat oni ne morejo, tu vsaj ministrom, vsaj tistim, ki se zauzemajo za temeljne soboščine in človekove pravice. Gre za dramatični razvoj dogodkov v Pakistanu. Vsak dan se situacija poslabšuje videti je, da je polna uh, sovraštva uh, islamistov uh, do ostalih pripadnikov ostalih ver. Hvala. Hvala, kolega Črnecki. Sedaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Zelo mnoge kolegice in kolegi ste se prijavili k besedi pa tudi nekateri predsedniki političnih skupin in podpredsedniki so tisti, ki jim je treba na nek način povedati, da smo sicer fleksibilni pri takšnih zanimivih razpravah, ampak vseeno vsem verjetno ne bomo mogli zadovoljiti. Prvi, ki mu dajem besedo, je kolega Galer. Hvala, gospod predsedajoči. Teden pred umorom sem se pogovarjal v Islamabadu z ministrom Batijem. Vedel je, da mu grozijo, ampak istočasno moram reči, da je povdaril, da je imel zadnje mesece pred smrtjo zaradi umora Salmana Taserja v Pančabu, imel občutek, da se ekstremistične težnje proti njemu povečujejo. Novinari, odvetniki, aktivisti za človekove pravice, učitelji si ne upajo več zoprstaviti se tem ekstremistom. In mislim, da zato moramo vsem eh, v Pakistanu povedati, da morajo vsi strniti vrste, ko gre za boj proti um, temu ekstremizmu. Sherry Rehman, novinarka, Eh, nikoli ni uspela eh, v svojih eh, zahtevah. Še vedno grozijo njej in njeni družini. In mislim, da moramo sedaj zahtevati od pakistanskih oblasti, da dokončno se zoprstavijo ekstremizmu in spremenijo svojo zakonodajo. Hvala. Hvala, kolega Galer. Naslednji je gospod Kutaš. Eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Umor ministra za manjšine v Pakistanu, Šaba Zabatija, je očiten dokaz tega, da v tej državi zaradi uh, zagovarjanja določene zakonodaje uh, lahko zaradi tako imenovanega bogokletja enostavno umorijo. Sedaj uh, so izpostavljeni tem grožnjam tudi drugi, ki se zauzemajo za temeljne svoboščine. Vsekakor je treba obsoditi te vrste dejanja in treba je obsoditi vse, ki napadajo pripadnike drugih eh, etničnih manjšin v Pakistanu. Treba je resnično poizkusiti, pomagati Pakistanu, da bodo eh, vrednote demokracije prišle do izraza in da bodo bolj spoštovali pravice manjšin kot do sedaj. Hvala, gospod Kutaš. Sedaj pa kolegica Lekrit, eno minuto. Merci, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sama želim izraziti svoje obžalovanje po sramotnem umoru marca pakistanskega ministra, ki je bil odgovoren za verske manjšine, gospoda Batija. Ta umor je terorističen akt in sledi mnogim drugim umorom eh, pogumnih eh, branilcev človekovih pravic eh, v Pakistanu. Še enkrat pozivamo pakistansko vlado naj osvetli ta strahopetni umor in naj zagotovi učinkovito zaščito vseh oseb, ki jim eh, grozijo fanatični eh, ekstremisti. Tukaj mislim zlasti na gospod Šeri Reman. Še enkrat pa bi želela odločno zahtevati vseh pristojnih institucij Evropske unije, da v pogajanja za bodoči sporazum o sodelovanju med eh, Unijo in Pakistanom, torej da v ta sporazum vključijo klauzulo, ki se bo nanašala na eh, spoštovanje veroizpovedi in spoštovanje človekovih pravic. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zadnja pa je kolegica Vodževska v tem postopku, kaj če dija. Spoštovane kolegice in kolegi, danes eh, razpravljamo ne o človekovih pravicah v Pakistanu, temveč o umoru ministra Batija, pristojnega za manjšine. Zauzemal se je za več strpnosti v državi in resolucije resolucija Evropskega parlamenta, ki obsoja ta umor, je samo primer besed, ki jih lahko uh, izrazimo, ko gre za obsojanje te vrste dejanj v Pakistanu. Ampak istočasno moramo zagotoviti več pravic in zaščito le teh manjšinsk, uh, verskih manjšin v Pakistanu in tudi drugod. Zaradi tega bi želela povdariti, da moramo tudi nevladne organizacije v Pakistanu podpreti tiste, ki se zauzemajo za večje spoštovanje človekovih pravic v Pakistanu. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Gžidlevska. Sedaj smo končali z postopkom Catch the Eye in sedaj bomo dali komisarju Hanu besedo, da nam bo povedal, kakšno je stališče komisije. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda obsojamo umor guvernerja Panjava Salmana Taserja. To smo že naredili. Samo dva tedna potem pa so ubili gospoda Šaba Zabatija. Za Podpredsednica komisije Eštonova je obsodila te umore in eh, izrazila obžalovanje zaradi tega vzdušja nestrpnosti v Pakistanu, ki je povezano z zakonodajo o bogokletju. Minister Šabas Bati je bil v Pakistanu znan kot eh, verski vodja in zagovornik eh, temeljnih človekovih pravic. Bil je eden redkih, ki se je javno zauzemal za pravice in vendar je treba vedeti, da se je zauzemal za pravice, ki so uh, zapisane v pakistansko ustavo, ne samo za svoje versko prepričanje. Uh, Kathy Ashton je vladi v Pakistanu poslala noto, v kateri zahteva ustrezno zaščito za vse tiste, ki se zauzemajo za demokracijo in temeljne človekove pravice, tudi pripadnike organizacij civilne družbe. Zahteva tudi, da se storilce pripelje pred sodišče. Pakistanska vlada mora sedaj začeti izpolnjevati svoje obljube in storilce, in tiste, ki spodbujajo takšna kazniva eh, dejanja, pripeljati pred sodišče. Eh, gospoda Batija so umorili, čež da se je mm, zauzemal neustrezno za zakone o bogokletju. Vendar, zakoni o bogokletju, ki so povezani s smrtno kaznijo, so nekaj, kar je nezdružljivo s skupnimi vrednotami, ki jih hočemo uveljaviti tudi v naših odnosih s Pakistanom tudi diskriminacija, nekaznovanost eh, in diskriminacija zlasti pripadnikov verskih manjšin je nekaj, kar moramo obsoditi. Vse moramo narediti, kar lahko tako parlament kot tudi komisija, da se zoprstavimo tem terorističnim dejanjem in zahtevati od vseh v Pakistanu, da se zauzemajo za pravice, ki izhajajo iz njihove ustave. Svoboda in mišljenja, prepričanja, izražanja in tako naprej. Svet je pravkar sprejel resolucije, kjer eh, opozarja na m, mm, zaveze Evropske unije, kar zadeva obrambo temeljnih eh, svoboščin in človekovih pravic tam, kjer jih kršijo po vsem svetu. Hvala. Danke, komisar Hvala, komisar Han. S tem smo končali razpravo o šestih predlogih resolucij. Glasovali bomo o njih, takoj ko bomo eh, končali razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu.